gospoda Davida Martina, umestni sporazum Evropska skupnost Srednja Afrika o gospodarskem partnerstvu. In najprej dobi besedo gospod poročevalec. Gospod Martin, izvolite, štiri minute imate. Najlepša hvala, predsedujoča, dobro jutro. Gre za umestni sporozum, to povdarjam na začetku, ker to ni končni rezultat. In mi kot parlament smo povedali, kaj pričakujemo od tovrstnih sporozumov. Pričakujemo, da so skladni za STO, da so naklonjeni razvoju in da spodbujajo regionalno sodelovanje. In ta eh, sporozum eh, izpolnjuje enega in pol teh treh ciljev. Eh, Kamerun eh, se pripravlja na pristop STO in njihov preferencial bo nehal veljati 1. oktober 2013. In pozdravljam dejstvo, da kar zadeva prvi cilj, smo zagotovili, da je Kamerun skladen z STO. Potem, kar zadeva drugi cilj, Kamerun eh, ni. Eh, najmanj razvita država, ampak 40 odstotkov ljudi živi pod pragom revščine in država je precej negotova. Ta umestni sporozum eh, ne naredi veliko na tem področju, ampak vendarle krepi naše prizadevanje na podlagi sporozuma iz Kotonuja, da bi izboljšali upravljanje te države in da bi spodbujali razvoj. Torej, kar zadeva razvoj, eh, ta sporozum izpolnjuje 50 odstotkov ciljev. Eh, tisto, kar pa nam ni uspelo, je, da bi dosegli, da bi ta sporozum spodbujal regionalno povezovanje. Ta umestni sporozum tega ne zagotavlja, kajti Kamerun je edina država v tej eh, regiji sedmih držav, ki eh, ne sodeluje v eh, povezavah. To ni krivda eh, Kameruna, ker so druge države med najmanj razvitimi državami in imajo brezcerinski in brezkvotni dostop do evropskega trga in zato ne potrebujejo sporozuma o gospodarskem partnerstvu, ker jim ne bi prinesel nobenih dodatnih koristi. No, mislim, da v Evropski uniji nismo ustrezno prepoznali potencijala tovrstnih sporozumov. E, poleg tega nam tudi ni uspelo vsem državam v regiji pojasniti, kakšne so koristi skupnih pravil o poreklu. E, po mojem mnenju pa tudi nismo ponudili dovolj dodatnih koristi, eh, dodatnih ugodnosti poleg liberalizacije. Nismo dovolj govorili o prosti trgovini, o tem, kako bi te sporazume lahko uporabili za nadgradno nekaterih obstoječih eh, kotonujskih politik, tako da bi lahko naredili še kaj, da bi prepričali druge države, da bi prijele podobne sporazume. Ampak, ker to nima nobene veze s Kamerunom, priporočam parlamentu, da vendarle podpre eh, ta osnutek sporazuma. Nekaj, kar eh, ni vezano strogo na ta sporazum, ampak na sporazum iz Kotonuja, ampak tega ne moremo ignorirati, je položaj skupnosti LGBT v Kamerunu. Zelo me skrbi, da je diskriminatorna zakonodaja, ki je bila sprejeta, predvsem člen 437 kaznskega zakonika, ki eh, predvideva, da so istospolni odnosi kaznivi in eh, je zato zagrožena petletna zaporna kazen. Eh, to je eden od eh, najostrejših režimov, kar zadeva preganjanje pripadnikov eh, skupnosti LGBT v Afriki. No, mislim, da to ni razlog, da bi zavrnili ta sporazum o gospodarskem partnerstvu, je pa to dovolj, da bi morali ponovno preučiti odnose s Kamerunom v luči sporazuma iz Kotonuja, ki vsebuje določbe uh, o tem področju, in, uh, vendar pa v tem trenutku uh, predlagam parlamentu, da potrdi ta umestni sporazum. Najlepša hvala, gospod Martin, zdaj pa v imenu komisije, komisar Pibalks. Uh, Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, hvala poročevalcu, gospodu Martinu, za plodno delo pri pripravi umestnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu s Kamerunom začasni sporozum oziroma umestni sporozum podpisan s Kamerunom je prvi korak k vzpostavitvi eh, gospodarskega partnerstva med Evropsko unijo in, eh, južno, in osrednjo Afriko. Po zaslugi eh, tega sporozuma Kamerun lahko uživa v prostem dostopu do evropskih trgov za vse svoje proizvode že od leta 2008. Od sklenitve tega sporozuma 2007 eh, se je Kamerun eh, uveljavil kot največji trgovinski partner Evropske unije v tem delu sveta. Gre za določbe, ki niso, eh, oziroma tudi za proizvode, ki niso vključeni v splošne preferencijale, naprimer kot so banane in eh, kjer so preferencijali omejeni. V okviru tega mandata komisije so potekale ponovne dejavnosti, kar zadeva sporozume s srednjeafriškimi partnerstvi, da bi z njimi sklenili bolj celostne sporozume. E, in v naslednjih mesecih si bomo še nadalje prizadevali za napredek. Regionalni sporozum bo nadomestil umestni sporozum, e, ki predstavlja, kot je zapisano v naslovu, prvi korak s porozumom o gospodarskem partnerstvu. Komisija bo obveščala parlament o poteku regionalnih pogajanj. Pročevalec je omenil, da ni bilo dovolj spodbude za nadaljne korake. A, smo pa pravzaprav podvojili našo podporo regionalnemu sodelovanju in imamo tudi zelo plodne pogovore o tem, kako regionalno sodelovanje okrepiti. Glavni izziv, po mojem mnenju, je, da države v tej regiji ne vidijo velike potrebe po sklenitvi takih sporazumov in eh, jih bolj zanimajo zunanji trgi, ne afriški trgi. In mislim, da eh, utegne to biti nekako izgubljena priložnost, vendar pa še vedno obstaja možnost, da bi sporazum sklenili in da bi tudi eh, preko tega mehanizma podpirali regionalno trgovino. Kajti sedanji vzorci trgovine so tisti, ki preprečujejo, da bi bile države bolj ambiciozne, kar zadeva sporozum o gospodarskem partnerstvu. Kar pa zadeva uh, vprašanje človekovih pravic, ki je bilo omenjeno, eh, je Kamerun tu deležen posebne pozornosti, kar zadeva politični dialog in tudi kar zadeva finančno podporo, ki jo namenjamo organizacijam civilne družbe. Eh, zaskrbljeni smo glede eh, svobode tiska in človekovih pravic, predvsem pravic žensk in skupnosti LGBT. Eh, sta pa tu še dve eh, problematični zadevi, trgovanje z ljudmi in pravice manjšin. Eh, tem vprašanjem posvečamo veliko pozornosti in se zavedamo, da mora nas odnos s Kamerunom temeljiti na dolgoročni viziji. Le na ta način se bo partnerstvo razvijalo in spodbujalo razvoj, ki bo prinesel tudi popolno spoštovanje človekovih pravic to je dolgotrajen proces, zavedamo pa se, da moramo eh, povečati pritisk na kamerom, kar zadeva človekove pravice, vendar pa tudi obstoječi problemi ne bi smeli preprečiti, da bi podprli uh, sporazum o gospodarskem partnerstvu s kamerunom, kajti mislim, da eh, na ta način podpiramo tudi pot k boljšemu spoštovanju človekovih pravic v Kamerunu. Najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa v imenu odbora Deve, gospa Sargentini. <clears throat> Hvala, predsedujoča. Ja, dejansko hvala za to priporočilo. o sporazumu, ki bo gotovo ratificiran. In ko smo prisluhnili Davidu Martinu, ki je razložil, zakaj ta sporazum o gospodarskem partnerstvu ni perfekten in češ, da ni bilo eh, regionalnega načrtovanja za trgovinske izmenjave, pač vsi vemo, zakaj to za kameru ni bilo dobro, vendar pa je bila to edina možnost in če drugih možnosti ni, je treba nekako iti naprej. Tukaj smo v nekem zaprtem krogu. Po eni strani je treba kamerunu pomagati za to, da bo lahko svoje izdelke ponujal na evropskem trgu po ugodnejših carinskih pogojih. Dostop do trga je bil prilagojen tudi drugim državam v razvoju. Za nekatere pa to ni ravno preprosta pot in potrebujejo drugačno, eh, drugačne gospodarske priložnosti. Eh, Naprimer v Italiji imamo prave trgovinske sporazume eh, z določenimi državami, ki za nekatere afriške in karibske države zelo veliko pomenijo. Much, Hvala. Zdaj pa govorniki v imenu poslanskih skupin. Ne vidim gospoda Štasnega od dvorani v imenu Evropske ljudske stranke, tudi gospoda Kortesa Lastreni, tako da kar dajem besedo gospodu Rinaldiju v imenu skupine Alde. Izvolite. Hvala, predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi. Ta sporozum predstavlja majhen, ampak vendarle pomemben korak za spodbujanje gospodarske politike za države BAKP. Pa poglejmo si na hitro, kaj smo skušali doseči v teh mesecih. Dosegli smo reformo sporozuma o gospodarskem partnerstvu, zato da bi pomagali najrevnejšim državam. Potem smo. Uh, dosegli podaljšanje sporazuma za nekatere države, potem pa še eh, sprejeli nekatere sporazume o gospodarskem partnerstvu s posameznimi državami, med drugim s Kamerunom sedaj. To je nekomestni sistem, s katerim smo začeli leta 2002. In eh, zanima me, če nam bo gospod komisar mogoče lahko kaj povedal o predvidenih rokih ratifikacije za Kamerun. Kakorkoli, na ta način se stvari nekako premikajo naprej in mislim, da bi bilo vredno ulagati v neko večje prepričanje na strani tako Evrope kot držav AKP o tem, da je ta pot, ki smo jo zagnali, um, pot, ki jo je treba prehoditi, zato ker smo si to zastavili. Ne, to ni dovolj. Ampak zato, ker je to pomembno v 21. stoletju, zato da ponovno opredelimo naše odnose. E, Naprimer, v Kamerunu je lokalni tisk precej skeptičen, vladne organizacije so e, neprijazno naravnane do tega, lokalna skupnost je tudi negativno nastrojena, odvisno od tega, s kom se govori. E, tudi drugi lokalni partnerji pogosto ne sodelujejo v postopku sprejemanja odločitev. In vse eh, to nam gotovo ni v veliko pomoč. Zato bi potrebovali politiko tudi na področju osveščanja javnosti organizirati seminarje z upravičenci, z predstavniki tiska, z civilno družbo, predvsem pa s prvimi, torej s tistimi, ki eh, bodo najverjetneje lahko eh, kaj pridobili na podlagi teh sporazumov. Gre Predvsem zato, da se res predstavijo prednosti, ki jih ponujajo ti sporozumi o gospodarskem partnerstvu. Poleg tega pa je pomembno tudi poudarjati, kateri bi morali biti notranji ukrepi za izvajanje Um, SGP-jev, zato da bi lahko imeli vsi od njih korist. In tukaj govorim predvsem o ukrepih proti korupciji, o vzpostavitvi primernega davčnega sistema, ki bo omogočil, da bodo prihodki, ki bodo izhajali iz tega sodelovanja, primerno razporejeni po zadevnem ozemlju. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Kortes Lastra v imenu skupine socialistov in demokratov. Hvala, predsedujoča, gospod komisar. Ti sporazumi o gospodarskem partnerstvu z državami AKP niso na pravi poti in niso na pravi poti že zadnjih šest let in predvsem zaradi tega, ker komisija eh, sili v nek postopek, ki je že v začetku vodil k temu, da se lokalne akterje pusti zunaj, še zlasti nacionalne parlamente. Danes govorimo o umestnem sporazumu s Srednjo Afriko, konkretno o Kamerunu in ne razumemo, zakaj. Um, Se komisija vsakeč, ko pride sem govoriti o gospodarstvu, ne zmeni za to, da ji govorimo, da gre tukaj za sporazume, ki so namenjeni razvoju in ne gospodarstvu. Um, Zato se mi zauzemamo za nadaljevanje izvajanja regionalnih sporazumov, ki dejansko spodbujajo regionalni razvoj. Hvala. Gospa Keller v imenu zelenih, izvolite. Govornica govori brez mikrofona. Če vaš mikrofon ne deluje, vzemite sosednjega. Najlepša hvala. Pa poskusi se še naslednji mikrofon, morda boste imeli kaj več sreče. <laughs> Okay, uh. <laughs> Thank you. Hvala. S tem začasnim sporazumom. Eh, bomo ošibili celotno osrednjo Afriko in eh, gospodarsko gledano prihaja do razpada. Evropska unija je sicer največji donator pomoči, ampak eh, k sodelovanju, ki pomaga ljudem iziti iz revščine, sodi več kot zgolj denar. Potrebno je dati prednost potrebam države eh, prejemnice pomoči in sem sodi tudi podpiranje regionalnega sodelovanja. Vendar pa ta sporozum ne bo koristil regionalnemu sodelovanju in temelji na drugih načelih, eh, zaradi česar nasprotuje razvoju. To ni eh, koristen sporozum in tudi naložbe iz Evropske unije naj bi okrepili. Zavezujoč sporozum Eh, ki bi predvideval socialno eh, odgovorno ravnanje podjetij, je tisto, kar bi potrebovali. V spredju bi moral biti razvoj in ne trgovinski interese Evropske unije. Gre za boj proti revščini, gre za razvojno sodelovanje in tu bi morali trgovinski interesi se dejansko umakniti eh, interesom razvoja. Zeleni smo glasovali proti temu osnutku sporazuma, v odboru in enako bomo storili tudi na plenarnem zasedanju. In prosim vse kolege in kolegice, da preučijo, kateri argumenti, eh, argumenti dejansko govorijo pri tem sporazumu. Po našem mnenju takih argumentov ni veliko. Eh, hvala, gospa Keller. Gospod Šolc v imenu skupine Goe. Najlepša hvala moja skupina je preučila strategijo komisije eh, v pogajanjih z državami v razvoju in do nje smo že od samega začetka eh, kritični in ne vem, kako lahko ta eh, sporazum prodajate kot eh, sporazum z Srednjo Afriko, kajti konec koncev je Kamerun edina država, ki je to podpisala. Vse ostale države iz regije so se odločile, da jim tak sporazum ne bo prinesel koristi in ne želijo se še naprej pustiti, prisiliti v to, da v celoti odprejo svoje trge za evropske proizvode. Eh, to ne bi koristilo niti krepitvi konkurenčnosti teh držav, niti razvojnemu oziroma regionalnemu sodelovanju med regijami. Še bolj absurdno pa je, da naj bi kljub eh, vedenju, da ni koristen podprli ta sporazum, zato da Kamerun ne bi izgubil dostopa do trga Eh, in eh, tu smo res bili predmet izsilevanja strani sveta. Tudi morali bi bili eh, prisluhniti odbor za razvoj in zavrniti vsa prizadevanja v tej smeri. Ta sporozum je slab za Kamerun, slab je za nas, slab je za ugled Evropske unije v vseh državah AKP. Sedaj bomo dali besedo še drugim govornikom. Prvi bo gospod Kacmarek. Dve minuti imate. Komisar, šanovni państvo, v preteklosti preferencijni dostop do rinkov. Gospa predsedujoča, komisar, Gospe in gospodje, v preteklosti dostop do evropskih trgov ni zagotavljal ustrezne rasti ali integracije držav AKP na svetovnem trgu. Enostranske rešitve, kar zdeva trgovinske potencijale, so v nasprotju z načelom nediskriminacije svetovne trgovinske organizacije. Leta 2007 je postalo jasno, da pogajanja o novih sporazumih o gospodarskem partnerstvu, ki so se začele Eh, začela leta 2002. Najverjetneje ne bodo končana do konca leta, ko naj bi stopil veljavo, eh, stopila v veljavo iz, izjema za sporazum iz Kotonuja. Našli smo začasno eh, rešitev v obliki začasnih sporazumov, ki so skladni s pravili STO in ki omogočajo izvajanje preferencialov za evropski trg medtem ko so pogajanja o celostnih sporozumih še naprej tekla. Izmed vseh držav v tej regiji je samo Kamerun leta 2007 podpisal začasni sporozum, vendar pa ta sporozum lahko postane zavezujoč samo, če ga ratificira nacionalni parlament, kar pa se doslej ni zgodilo. Druge države, Kongo, Gabon, ki upra, so uporabljali splošni sistem eh, preferencialov, sodijo med eh, najslabše razvite države in imajo dostop do naših trgov v okviru pobude vse razen orožja. Ta eh, sporazum je prvi korak k poglobljeni eh, integraciji, vendar pa to bomo mogoče doseči samo z regionalnim sporazumom, ne s posamečnimi sporazumi z eh, posameznimi državami. Eh, države bi morale uresničiti svoje politične zaveze in skleniti sporazume, ki pa morajo seveda odražati tudi raznolikost te regije, kar zadeva razvoj. Najlepša. Najlepša hvala, gospod Kacmare. Gospod Kašman. Najlepša hvala. Rad bi čestital poročevalcu za delo na tem dosjeju. Se pa strinjam z drugimi, ki so kritizirali ta sporozum, ker spodkopava regionalno sodelovanje. Sklepamo ga s eno samo državo v Srednji Afriki cilj tovrstnih sporozumov pa naj bi bil, da spodbujajo regionalno sodelovanje in eh, v tem primeru mislim, da se to ne bo zgodilo. Ravno tako obžalujem, da sporozum ne vsebuje klauzule o človekovih pravicah, čeprav je parlament večkrat zahteval, da bi take klauzule morale biti vključene v vse mednarodne sporozume. Kamerun je država, ki še naprej preganja, v največji meri preganja pripadnike LGBT eh, skladno s kazenskim zakonikom in to se mora ustaviti. Eh, vseeno se strinjam s priporočilom poročevalca, da podpremo ta sporozum, ker gre za začasen sporozum in moramo ohraniti zagon v pogajanjih. Ustrajam pa, da mora biti ta sporozum prvi korak k okrepljenim pogajanjem, ki bodo vključila vse države Srednje Afrike in ki se bodo dotikala vseh pomembnih vprašanj, tudi razvoja in človekovih pravic in ne samo trgovine. Najlepša hvala, kolega Kašman. Gospod Tiroljan je naslednji za eno minuto. Merci, la Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi. Ta sporazum s Srednjo Afriko je povezan z bistvom sporazuma z državami AKP, ki naj bi jim omogočil boljši gospodarski razvoj. In ta sporozum je dober za vse. Dejstvo, da Gvineja, ekvatorijalna Gvineja ne sodeluje več, nam, nas navaja k misli, da bodo morda tudi druge države sledile njenemu zgledu. Zato način, ki ga je izbrala komisija, ni dober. Predvsem je izvajanje teh sporazumov takšno, da prispeva k le majhni dodani vrednosti. Poleg tega, Eh, bo sprememba sporazumov za omogočitev dostop do trga stvari še poslabšala in zdi se mi res nemogoče, da bi pred letom 2014 se lahko tukaj kaj premaknilo naprej. Sedaj pa gremo eh, k postopku, pritegnite pozornost predsedujočega, dva sta se javila, prvi je gospod Kutas. Kamerun je sigurna država v Afriki centralne. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kamerun je edina država v Srednji Afriki, ki eh, je izpogajal začasni sporozum z Evropsko unijo. Ko bo izjema v okviru STO za enostranske trgovinske sporozume z državami AKP, eh, ko je ni ta nehala veljati. Eh, Kamerun lahko izkorišča brez tarifni dostop do evropskega trga, kar eh, preprečuje izkrivljanje tudi potem, ko je izjema STO nehala veljati. Mislim, da moramo temu sporazumu dati zeleno luč, ker bo to vzor za druge države te regije, ki ima občutek, da eh, ne potrebujejo pogajanj z Evropsko unijo. Mora pa Cameron tudi čim prej sam ratificirati ta sporazum najlepša hvala. boj za demokracijo v srednji afriki z demokratičnimi volitvami in drugimi poskusi traja že desetletja e, in glede na to da je javna uprava nesposobna in če temu pridružimo še negotovo skrbo s prehrano vidimo da je regija res pred naslednjo uh, resno lakoto. In če ne bomo kmalo poskrbeli za to, da bo pomoč prišla do najrevnejših, se bodo razmere eh, v kratkem zaustrile. Sramotno je, da kljub eh, lakoti eh, vlade držav nimajo interesa, da bi izboljšale razmere. In Pogosto je neafriškim proizvajalcem laže oskrbovati afriške države, kot pa tistim, ki so pravzaprav eh, na kraju samem ali pa pred vrati. In eh, vprašanje pa je, kaj lahko tak sporozum z Evropsko unijo tukaj državam prinese. Najlepša hvala, zdaj pa komisar Pibalks. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke ja, mislim, da vprašanje v zvezi s tem sporozumom delijo parlament in ne bom poskušal postavljati mostov, ampak bom eh, nekako poskušal zgladiti razlike. Spoštovati moramo sistem STO in njegova pravila. Ta sistem je lahko dober ali slab, ampak sprejemamo ga mi, sprejemajo ga naši partnerji. Tisto, kar bi bilo najbolje za razvoj, bi bilo, če bi se dogovorili glede razvojnih ciljev iz Dohe. Jasno je, da bi bil to najboljši korak naprej. Ampak nažalost so ta pogajanja zastala. In zdaj smo v položaju, ko sporazumijo o gospodarskem partnerstvu. Eh, s partnerji ne more obstajati vnaprej, še naprej, ker so neskladna s pravili STO, tako da moramo narediti korak naprej in pravno ustrezno urediti odnose. Kaj ti vse čas podarjamo, da eh, smo eh, pravna država, da eh, želimo pravno gotovost in jasno je, da potrebujemo eh, pravno gotovost tudi, kar zadeva trgovino. Eh, po mojem mnenju je. Eh, to pragmatično gledano najboljši korak naprej. Seveda bi bilo bolje, če bi se stvari lotevali na regionalni ravni, če bi imeli boljše, bolj močne sogovornike po svetu in če bi si dejansko zavedali, da trgovina z Evropsko unijo lahko za nje pomeni pot iz revščine. Eh, no, seveda je jasno, da obstajajo trgovinski partnerji, ki so za nas nepogrešljivi in po tej plati Kamerun ne more biti primerljiv s Kitajsko. Ampak eh, pomembno je tudi, kako naši partnerji vidijo to vrstne sporozume. Če se pogovarjate z javnimi osebnostmi, so vedno zelo negativni. Uh, ampak če se pogovarjate uh, osebno z ljudmi, če se pogovarjate s predsedniki vlad in držav, pa njihov odnos ni tako jasno negativen. In mislim, da nihče ne bi želel uveljavljati takih sporazumov, če eh, ne bi ti tudi našim partnerjem nečesa prinašali. Ampak enostavno potrebujemo več časa. Žal pa sporazum, ki ga imamo zdaj, eh, oziroma sistem, ki ga imamo zdaj, ni skladen s pravili STO, zato moramo narediti korak naprej. Eh, no, sam pričakujem, da bomo regionalni sporozum v Srednji Afriki uspeli eh, izpogajati v prihodnjih mesecih. Prihaja do določenih premikov v eh, pogovorih med komisijami. Tudi Afriška komisarska za trgovino je jasno povedala, kakšni so njihovi pomisleki in zdaj prvič vemo, kje so pravzaprav problemi. In, vedno v stiki s temi državami pravimo, povejte, kaj vam ni všeč, povejte, kaj bi želeli spremeniti, kajti ne želimo sprejeti ničesar, kar bi oviralo vaš razvoj. Ampak iskreno sem prepričan, da ta sporazum nikakor ne bo oviral razvoja Hamerun, ampak da bo državi pomagal in mislim, da je res škoda, da da so sporozumi o gospodarskem partnerstvu na tako slabem imenu, da ljudje vedno mislijo, da z njimi poskušamo ljudem nekaj usiliti. To ne drži, res poskušamo v največji meri podpirati razvoj držav znotraj mednarodnega trgovinskega sistema, ki danes obstaja. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Preden dam besedo poročevalcu. pa prosim gospoda Štasnega, ki se nam je zdaj pridružil, da spregovori. E, dve minuti ima, e, no to sicer ni običajni postopek, ampak upam, da se poročevalec strinja. Gospod Štasni, gospa predsedujoča, najlepša hvala, res sem vas hvaležen, e, da ste mi dali besedo. Bil sem tu pravočasno, ampak e, nisem uspel pravočasno priti do, iz uh, urada v dvorano. E, Eh, začasni sporazum je prvi korak k tesnejšemu sodelovanju, ki bo temeljilo na celostnem sporazumu za celotno srednjeafriško regijo. Eh, v tem smislu je ta sporozum eh, signal pomena trgovinskih odnosov v srednjoafriško regijo. Ta sporozum ima potencial, da postane eh, izrazito gonilo globljega povezovanja s Srednjo Afriko in lahko prinese koristi vsem vključenim državam. Vendar pa vizija. Eh, prostotrgovinskega območja za celotno eh, celino se lahko uresniči le, če si bo Afrika prizadevala za tesnejše sodelovanje in tesnejšo integracijo. Do sedaj ta prizadevanja niso zadostne in jih je potrebno okrepiti. Osrednje afriške države morajo pokazati eh, predanost zaključku pogajanj, kajti pomankanje regionalnega sodelovanja je še vedno največja ovira razvoju trgovine na tem področju trgovine, obseg trgovine čez afriške meje je še vedno razmeroma eh, nizek, eh, zato je prednost, prednostna naloga, da to izboljšamo. Moja skupina upa, da bo Kamerun postal gospodarstvo v rasti do leta 2015 in pozivamo Kamerun, da skupaj z Gibonom, eh, Gabonom in Ekvatorialno Gvinejo prevzame odgovornost in postane gonilna sila za nadaljni razvoj v regiji eh, z namenom, da bi ustvarili tudi brezcerinsko unijo. Hvala, zdaj pa pročevalec gospod Martin. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najprej naj kolegom, ki so izrazili pomisleke glede tega sporazume, sporozuma povem naslednje. Če to ne bi bil začasni sporozum, bi se tudi sam strinjal z vašimi pomisleki, ampak naš cilj je, da bi prišli začasnega na celosten sporozum. Tako da mislim, da zaenkrat eh, ne oviramo regionalnega eh, sodelovanja. Eh, Kamerunski uh, veleposlanik je povdaril pomen tega sporozuma za državo. Bil sem tudi stiki s trgovinskim ministrom, ki je tudi podaril, da je ta sporozum za nje zelo pomemben. In mislim, da ne smemo kaznovati Kameruna, zato ker je edina država, ki ni dr, uh, eh, najniže razvita država v regiji, kjer vse ostale sodijo v to skupino. E, tako da ne moremo e, Kamerunu odrekati prednosti, ker jih ostali ne želijo. E, Zelo me veseli, da eh, bomo v prihodnje namenjali več sredstev v spodbujanju regionalnega razvoja. To je naša odgovornost, kajti eh, države ne trgujejo med seboj tudi zaradi zgodovinskih kolonialnih vezi. Eh, to je zdaj škoda, ki smo jo pravzaprav deloma mi povzročili pred 40, 50 ali 60 leti in zato je naša odgovornost, da krepimo trgovino med afriškimi državami. Tisto, kar bi povedal eh, komisarju, pa je naslednje. Izredno podpiram ta sporazum in upam, da bomo sprejeli celostni sporazum. Eh, pa še vedno mislim, da način, kako predstavljamo te sporozume in ponudbe, ki jih dajemo državam, niso zadostne. Eh, še vedno govorimo o 80-odstotni liberalizaciji, ampak STO tega nikjer izredno ne predvideva. Predvideva samo precejšen delež, zadosten delež. In vem, eh, da bi države sprejele eh, sporozum, če bi ponujali 75 odstotkov, ampak mi ustrajamo pri tem, da moramo nujno imeti 80 odstotni delež. Tako da mislim, da bi morali biti bolj prožni v pogajanjih. In kot sem povedal na začetku, bi morali v večji meri podariti tudi spremljevalne ukrepe. Ne gre torej samo za liberalizacijo, ampak za celoten razvojni svežen. Ampak eh, res upam, da bo danes parlament podprl ta osnutek. Najlepša hvala, gospod Martin, kolegi in kolegice. S tem je razprava zaključena. Glasovanje o poročilu Martin pa bo potekalo danes opovdne. Naslednja točka na današnjem dnevnem redu je poročilo Kalfin o ponovni uporabi informacij javnega sektorja. Najprej dajem besedo poročevalcu.